glasovanjem. Poročilo ne gre skuporabe sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Uh, skupno glasovanje po imensko in sicer glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. poročilo Novoko, uporaba sredstva Evropskega skleda za prilagoditev globalizaciji, enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Poročilo Fernandez, predlog spremembe proračuna in sicer prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Peti odstavek za, prost, proti, vzdržani, sprejet. E, uvodna navedba E. Za, proti, vzdržani, sprejet glasovanje resolucije, o celotne resolucije, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa poročilo staje s imenovanje člane računskega sodišča in sicer gospod Samo Jereb. Tajno glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Poročilo Šoltes, imenovanje člana računskega sodišča in sicer Mihajl Skozlovs. Tajno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Šolce so imenovanje člana računskega sodišča in sicer Jan Gregor. Vedno tajno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto še eno poročilo. Šolte so imenovani člana računskega sodišča in sicer gospoda Ladislava Balka. Ehm, tajno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno imenovanje računa, eh, člana računskega sodišča gospoda Janusa Vojtjehovskega tajno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa prehajamo na predlog resolucije v ugovor v skladu s členom 106 poslovnika, podaljšanje odobritve aktivne snovi glifozat. Predlog resolucije odbora ENVI. Predlog spremembe 1, eh, predlog spremembe 44, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 9 prvega odstavka poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 32. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 33. Povejsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 34. Povejsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejme 35 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj drugi odstavek. Predlog spremembe 10 v devetih delih. Prvi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Pe, peti del z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejet. Šesti del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedmi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Osmi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Deveti del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 45 je brez predmeta, sedaj predlog spremembe 11. Imamo ustni predlog spremembe gospoda Delaija. Izvolite. Il microfono, prego. Mikrofon, prosim. Benissimo. Ah, si, grazie. Euh, monsieur le président dans un souci de compromis. gospod eh, predsedujoči eh, ker želimo doseči kompromis eh, in približati mnenja bi rada predstavila sledeči ustni predlog spremembe na predlog spremembe enajst predlagamo da evropska komisija podaljša dovoljenje za uporabo glifosata za največ sedem let in v skladu z 11.07 skozi 2009 ima Evropska komisija možnost, da eh, to dovoljenje ukine, če eh, snov več ne ustreza eh, vsem kriterijem za uporabo. Ali kdo temu nasprotuje, ne 40 poslancev ni ustalo, torej bomo glasovali o predlogu spremembe 11 z ustnim predlogom spremembe v dveh delih. Prvi del glasujemo. Scusate, allora fermiamoci un attimo. Oprostite, torej počakajmo trenutek. Oprostite. Ali imamo 40 poslancev, ki nasprotujejo ustnemu predlogu spremembe? Zdi se mi, da je tako. Ci sono e allora eh, scusate qual è il problema? vorrei kakšno težavo imamo? ne ne ni prepozno očitno oprostite Očitno kolegi, ki so nasprotovali, so dobili prevod nekoliko pozneje in so naredili to, kar smo jih prosili, da naredijo, če so proti predlogi. Mi moramo spoštovati njihovo, njihovo nasprotovanje. Štiri, je bilo 40 poslancev? Da. Torej, ustni predlog spremembe je brezpredmeten. In prehajamo na dva dela predloga spremembe 11. Prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 20 brez sprememb, predlog spremembe 46 poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 47D poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog spremembe 36 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 12 z dvigom rok za? Proti? Proti? vzdržani sprejet predlog spremembe 48. Želite preveriti? Preverimo predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 48. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 49 v dveh delih, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 37 z dvigom rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 38. Predlog spremembe 37 preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 38 z dvigom rok za. Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 50 za. Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 13 v dveh delih z dvigom rok za. Proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe, drugi del pravzaprav, za proti, vzdržani, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 51D. Z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. Predlog spremembe 19. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 21. Dvigom rok za. Proti. Vzdržani. Zdr mm, sprejet. Predlog spremembe 1. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 15. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 16. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava D. Predlog spremembe 39. D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2 je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 17 uvodne izjave D poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Eh, Prej smo imeli 40 D poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjem. Predlog spremembe 3 v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe štiri v dveh delih, zdvigom rok prvi del za, proti, zdržani, sprejet drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 41 za želite preveriti, preverimo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 41. Zdvigom rok za. A ne, ne, ne, ta je brezpredmeten. Oprostite. Sedaj uvodna izjava o predlog spremembe 5 po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava R. Predlog spremembe 42D po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6 po imensko glasovanje. Glasujemo. Koniec głosowania. Zavrnjen. Uvodna izjava U. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Predlog smo imeli 43D. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Poimensko glasovanje. Glasujemo koniec głosowania. Zavrnjen. Sedaj pa iz uvodno izjava dvojni v predlog spremembe 8 z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 18 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 22. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 23. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 24. Dvigom rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 25. Preverjanje. Preverimo. Preverimo predlog spremembe 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 25. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Koniec glasovanja. Sprejet. Tretja spremembe 26. Dvigom rok za. Proti. Zdržani. Mm, če ne dvigate dobro rok, potem težko vidim. Preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 27. Z dvigom rok za, proti zdržani zavrnjen. Predlog... Preverimo. Predlog spremembe 27. Preverimo, glasujemo. sprejet. Predlog spremembe 28 poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 29 z dvigom rok za. Proti. Zdržani sprejet. Predlog spremembe 30 z dvigom rok za. Proti. Zdržani, zavrnjen. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 31. Dvigom rok za. Proti. Zdržani. Preverimo. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog ne. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo na poročilo Kanjete. Evropska unija v spremenjajočem se globalnem okolju. Nekdo zaprosil za besedo, ne? Po tretjem odstavku, prvi predlog spremembe v treh delih, prvi del z dvigom rok za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani preverjanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji del z dvigom rok za proti zdržani sprejeto zdržani sprejet. Peti odstavek originalnega besedila v dveh delih, prvi del poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Šesti eh, predlog spremembe, prvi del, glasujemo, konec glasovanja. Sprejet drugi del, poemesko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet tretji del, poemesko glasovanje, glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Deveti odstavek poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Deseti odstavek v treh delih, poemensko glasovanje v prvem delu, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Enajsti odstavek eh, izvirnega besedila. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet 12. odstavek izvirnega besedila v dveh delih. Prvi del poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet drugi del poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 17. odstavek izvornega besedila v dveh delih, pojmensko z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. odstavek v dveh delih, prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejet. 26. odstavek poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 27. odstavek izvirnega besedila poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 45. odstavek predlog spremembe dve za, zdvigom rok, proti, zdržani, sprejeto. Vodne izjave C, izvirnega besedila v dveh delih, prvih del, za, proti, zdržani, sprejet, drugi del, za, proti, zdržani, sprejet podnapis po izvedni, izvir, izvedni no, navedbi N, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotni eh, resoluciji, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki Kaljete. Prehajamo sedaj na poročilo Meserit, izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo in sicer tretji odstavek eh, izvirnega besedila v dveh delih, z dvigom rok, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa odstavek 65 izvirnega besedila v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 89 izvirnega besedila v dveh delih. Prvi del za, z dvigom rok, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Odstavek 90, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. E, odstavek 110, izvernega besedila v dveh delih, prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet odstavek želite preveriti, v redu, drugi del, torej drugi del odstavka 110 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. E, morate dvigati roke, drugače ne moremo. Odstavek 149 izvirnega besedila za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je sprejet, ampak morda je bolje, da preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 145 predlog spremembe 1 z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o resoluciji v celoti, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitamo uh, poročevalku, gos, poročevalcu gospodu Meseriču. Sedaj pa prehajamo na resolucijo o izbruhu virusa Zika. To je predlagal odbor Envi in sicer gre za peti predlog spremembe z dvigom rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe šest. Preverimo. Predlog spremembe pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe šest. Dvigom rok za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe ena, <clears throat> za, dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 13 izvernega besedila v dveh delih z dvigom rok prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 15 izvernega dela v petih delih, prvi del z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, dvigom rok za, proti, zdržani, sprejet. Tretji del, za, proti, zdržani, sprejet. Četrti del, za, zdvigom rok za, tretji del, preverimo, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Peti del z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2 odstavek 19 z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 2. Eh, odstavek je 19 brezpredmeten, 33 sedaj za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Vzvodna izjava M, predlog primerbe 4, za, zdvigom rok, proti, zdržani, sprejet. Vzvodna izjava U, predlog primerbe 3, zdvigom rok, za, proti, zdržani, sprejet sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo na resolucijo o razmerah na polskem. Preden začnemo za predlogom resolucije, imamo predlog posodobitve glasovanje s strani gospoda Kamala, ki je prosil za besedo. Gospod, izvolite. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. V imenu skupine EKR predlagam, da odložimo glasovanje o resoluciji v situaciji uh, na Polskem, od, po pravilu 158 in 192. Komisar Timmermans je bil prejšnji teden na Polskem za vzpostavitev dialoga in mislim, da je to zelo konstruktivno. Načrtovani pa so še nadaljni pogovori in predlagam glasovanje po zaključku teh pogovorov. Zagotovo bi parlament tukaj tudi dal prednost dialogu. Če res želimo tukaj na prijateljski način pomagati je v interesu vsem, da nadaljujemo z pogovori med Evropsko komisijo in polsko vlado. Če ne gre za politično podprto resolucijo, mislim, da se parlament lahko, lahko, lahko ta eh, parlament podpre to mojo skromno prošlo. Hvala. Allora, proposta... Torej, o tem predlogu imamo koga, ki bo to podprl. Za besedo je prosila poslanka Vizneska, izvolite. Przewodniczący, szanowni państwo. Gospodin gospodje, 15. januarja smo komisijo zaprosili za pravno podlago za vmešavanje komisije v notranje zadeve Polske. Zaprosili smo za to, da nam razkrijo, kje v pogodbi je pravna podlaga. Po treh mesecih odgovora še nimamo rok za ta odgovor, pa je šest tednov. Komisija ne more pokazati, kje je pravna podlaga v podgodbah, kajti takšne pravne podlage za to umešavanje ni. Umešavanje v notranje zadeve držav članic nasprotuje načelom pogodbe o Evropski uniji pozivam, da se glasovanje prestavi, dokler ne, se ne najde um, pravna podlaga. Želite preprečiti zakonodajo v Evropi, s tem pa prepreču, kršite evropsko zakonodajo. Rikjamo. Gospa, zelo jasni ste bili, ste bili ali imamo kakšnega poslanca, ki želi govoriti proti temu predlogu, gospod Pitella. Vorrei, vorrei, vorrei. Želel bi ponižno spomniti to dvorano, da neka država je svobodna, da se uh, vključi v Evropsko unijo. Nihče je ne more prisiliti. To o tem odločajo njeni državljani. V trenutku pa, ko se priključi Evropske unije, mora spoštovati pravila in sklepe Evropske unije. Torej tukaj ne gre za nobeno umešavanje. ampak za legitimen interes uh, evropske institucije, za to, kar se dogaja v njeni, dr, v njeni družini. Poljska je namreč članica te eh, družine in nas zanima usoda polskih državljanov. Ta resolucija ni nič drugega kot nadaljevanje uh, Beneške konvencije, izsledkov Beneške konvencije, ki so bili jasni in mi zahtevamo, da jih polske oblasti te izsledke tudi upoštevajo. Hvala, gospod Pitella. Sedaj bomo glasovali o predlogu o preložitvi, ki jo je predlagal gospod Kamel, Kamal in sicer s poimenskim glasovanjem glasujemo. La Konec glasovanja. Respinta. Zavrnjen. Sedaj prehajamo na predlog resolucije petih političnih skupin, deseti odstavek, peti predlog spremembe z dvigom rok za, proti, vzdržani. Preverimo, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe štiri poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe ena, vodna izjava pes, dvigom rok, kdo je za, proti, zdržani, zdržani zavrnjen. Predlog spremembe dve, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta je ta resolucija. S tem smo zaključili glasovanja. S tem smo zaključili glasovanje in prehajamo na obrazložitev glasov. Počakajmo nekaj trenutkov, da kolegi zapustijo dvorano.